Ja. Votre... Euh, Gospod Manka. Vaš soporočevalec prihaja. Predlagam, da pričnemo z sejo, ker imamo 60 minut in torej moramo biti kratki v svojih prispevkih če nima nihče nobenih pripomb, potem se seja pričenja. Opravičiti moram Roberta Gvaltierja, ki eh, se nam bo pridružil nekajkrat med samo sejo, kajti ima tudi druge obveznosti. Glede na to, da mislim, da ni pripomp z vaše strani, lahko sprejmemo dnevni red, nimam nobenih obvestil dajem pa besedo za pet minut eh, obema soporočevalcema. Najprej dobi torej besedo gospod Manka. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pravi paradoks je, da danes, ko sem poročevalec, nimam tolmačenja iz svojega jezika in v moj materni jezik. Rad bi se zahvalil eh, drugim poročevalcem v Senci, ki so prišli na današnjo sejo. Namreč skupaj z njimi smo vzpostavili ozračje, v katerem smo cenili mnenje drug drugega. So poročevalca, sva si ogledala vse predloge in skušava najti soglasje. Me katere skupine ki so nameravale glasovati zopr to poročilo, sedaj pomagajo pri iskanju rešitve. In to je zelo dobro. Mogoče bomo jutri nadaljevali z sejo poročevalcev v senci. Na vsak način mislim, da smo za, na zelo dobri poti, da najdemo ustrezno rešitev. Mogoče bi sedaj predal besedo svojemu kolegu. Thank you, Jeff. Thank you, uh, dear colleagues. I would like to. Hvala lepa, dragi kolegi. Tudi jaz bi se rad zahvalil svojemu soporočevalcu, gospodu Manki, za odlično sodelovanje in za zelo plodno delo, ki smo ga upravili v preteklih tednih. Gre za pripravo cele vrste kompromisov, o katerih razpravljamo z poročevalci v senci. Kot se morda spomnite, sva predstavila osnutek poročila, ki je pragmatičen in po eni strani upošteva različna mnenja na to temo, po drugi strani pa tudi trenutno politično situacijo in pa prioritete znotraj Evropske unije. To je tudi razlog za to, da predlog soporočevalcev za reformo Evropskega denarnega sklada temelji na eh, dveh eh, različnih eh, pristopih in sicer, eh, da odgovorimo na kratkoročne potrebe in zagotovimo dolgoročno perspektivo. Veliko je bilo predlogov sprememb, ki so se nanašali na različna politična področja, kar 237 predlogov sprememb je bilo uloženih. In uh, mislim, da imamo tudi uh, dobro osnovo za dosego kompromisa med političnimi skupinami. Imeli smo že prvo konstruktivno izmenjavo mnen in eh, druga izmenjava mnen je predvidena za jutri. Kar pa zadeva predloge sprememb, bi rad izpostavil sledeče točke. Prva skupina predlogov sprememb krepi demokratično verodostojnost eh, tega eh, parlamenta. Parlament eh, bi moral imeti pravico, da zahteva zaslišanja v povezavi z Evropskim denarnim skladom, imeti mora proračunski nadzor in pa možnost, da nominira tudi kandidate v Evropski denarni sklad kot soporočevalca sva zelo za to, da se ukrepi vloga tega parlamenta, hkrati pa moramo seveda ohraniti eh, medvladen karakter tega sklada, kajti le na ta način bomo dosegli široko soglasje. Poleg tega pa bomo uporabili tudi memorandum o sodelovanju, da bi izboljšali vlogo tega parlamenta velika je tudi podpora za vključitev, za vizijo vključitve reformiranega Evropskega denarnega sklada v pravni okvir. To je predlog, ki ga je ta parlament že podprl in veseli me, da ima ta predlog še naprej podporo. Drugi del predlogov sprememb se ukvarja z imenom eh, prihodnjega organa, kot veste, smo podali predloge v zvezi z tem. Zdi se, da tukaj nimamo političnega soglasja, če tudi se velika večina strinja z najnim predlogom, da ime te inštitucije ne bi smelo biti Evropski denarni sklad. Kajti potem bi šlo za prekrivanje z monetarnimi pristojnostmi Evropske centralne banke. Bomo videli, kakšen bo rezultat na seji poročevalcev v senci, ampak najbrž bo to vprašanje ostalo odprto. E, tretji e, sklop e, predlogov sprememb se nanaša na euroobmočje, poziva k solidarnosti, k kolegijalnosti in seveda je že bila navena povezava z mehanizmi makroekonomskega nadzora. Upoštevati je potrebno tudi različne resolucije tega parlamenta in mislim, da bi se morali držati trenutnega pravnega okvira. In še zadnji sklop predlogov sprememb, ta se ukvarja z vlogo nacionalnih parlamentov in pa z vlogo Evropskega parlamenta. Torej, upoštevati moramo dvostopenski pristop, ko se ukvarjamo z medvladnimi organi, vloga Evropskega parlamenta mora biti na vsak način ohranjena in pa izboljšana. Še prav posebej, če vzamemo eh, pod drobnogled eh, dolgoročno vizijo. Vloga Evropskega parlamenta mora biti izboljšana, tudi kratkoročno gledano pa obstajajo možnosti izboljšav, kar zadeva vlogo Evropskega parlamenta. Torej, toliko o temah, s katerimi se ukvarjajo predlogi sprememb. Sodelovali bomo z poročevalci v senci, da bi dosegli kompromis in verjamem, da bo to mogoče. v razmeroma kratkem časovnem obdobju. Hvala lepa. Raporteur. Hvala lepa, gospod soporočevalec, za ta pojasnila, ki veliko obetajo in nas opogumljajo. Obstaja možnost torej za kompromis in za odobritev v oziroma na plenarnem zasedanju. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej v imenu odbora za proračun in v imenu skupine ELS, gospod Murešan. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi se rad zahvalil našima kolegoma, gospodu Manki in gospodu Silvi Pereiri za osnutek tega poročila, ki predstavlja zelo dobro podlago za naše nadaljne pogovore. Seveda bo potrebnih še nekaj sprememb, vendar pa se mi zdi, da seje poročevalcev v senci potekajo zelo konstruktivno. Posredovati moramo zelo jasno sporočilo in zaradi tega mislim, da mora biti poročilo kratko in pa strnjeno. V imenu skupine ELS sem omejil število predlogov sprememb na minimum. Zato, da ne bi ogrozil tega temeljnega vidika, namreč da ohranimo poročilo kratko. Najprej seveda soporočevalca pravite, da je zelo pomembno, da spoštujemo obstoječa pravila in tukaj bi rad izpostavil predvsem davčna pravila Evropske unije. Zelo lahko je vzpostaviti davčne blažilce v eh, pozitivnem uh, gospodarskem ozračju, na ta način uh, se potem lažje spopadaš z morebitnimi šoki v težavnih gospodarskih časih. Mislim, da moramo spodbuditi države članice tudi k izvedbi strukturnih reform, kajti strukturne reforme pomenijo okrepitev gospodarstva, to pa pomeni znižanje stroškov. In tudi manj žrtvovanja v času krize. Vse, kar počnemo na evropski ravni, ne more nadomestiti odgovornosti na nacionalni ravni. To, kar počnemo, je seveda zelo pomembno, ampak na nacionalni ravni imamo davčne blažilce, gospodarsko in davčno politiko, ki se mora pravilno izvajati. In uporabiti bi morali orodja na evropski ravni, zato da bi poskrbeli, da države svoje delo upravljajo na ustrezen način. To je sklad eh, za nujne primere, to je nekaj, kar moramo ravno tako pojasniti, enako kot velja za evropski mehanizem stabilnosti. Eh, poleg tega mislim, da bi moral biti ta sklad vključen v pogodbe Evropske unije, poleg tega pa eh, sem uložil tudi predlog spremembe, da bi lahko v okviru tega mehanizma sodelovali tudi tiste države, ki so ki niso v eh, evroobmočju. Danska je edina država, za katero velja opt-out, eh, kar zadeva monetarno unijo. Torej, uporabiti bi morali sredstva, ki so nam na voljo za zagotovitev te konvergenčnosti. ta sklad potrebujemo zato, da bi ukrepili našo valuto, kajti sicer je naša valuta šipka in pa nepopolna. Gre tudi za to, da popravimo še obstoječe pomankljivosti povezane z evrom, kajti zdaj zelo dobro, vem, dobro vemo, da delo ni bilo temeljito opravljeno pred 20 leti. Sedaj moramo poskrbeti, za temeljit eh, pregled eh, in eh, tukaj ne gre zgolj za politično odločitev, ampak tudi za poročilo, ki ste ga predložili naša soporočevalca z vsemi predlogi sprememb. Ah, hvala lepa, gospod predsedojoči, mislim, da lahko dosežemo sporazum. Hvala lepa, gospod Murešan. Sedaj pa Tom van de Kandelare. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dragi kolegi, tudi jaz bi se rad zahvalil soporočevalcema za osnutek poročila in eh, Tudi jaz bom uh, potrdil to, kar je povedal kolega Murešan v imenu skupine ELS. Mislim, da je to dober kompromis. Vsaj kar zadeva eh, kratkoročno obdobje. Vendar pa moramo rešiti tudi dolgoročno vizijo. Nekaj točk ostaje še odprtih. O tem se bo potrebno pogajati nobena skrivnost ni, da naša skupina meni, da gre tukaj za sklad, ki je namenjen predvsem kriznim situacijam. Države članice morajo opraviti svojo domačo nalogo, šele potem lahko posežejo po sredstvih iz tega sklada. To pomeni, da je potrebno mogoče pogoje nekoliko jasneje zapisati. Tukaj mislim še prav posebej na ex ante pogojevanje, na zdravo gospodarsko politiko, ki temeli na evropskih pravilih. Potem so tukaj tudi ex post pravila. Sem spadajo strukturne reforme, ki so vključene v krizne načrte. Potem pa demokratična legitimnost, o tem je govoril tudi eh, gospod Silva Pereira, to je naloga nacionalnih parlamentov, žal mi je, da to ponavljam. Veselimo se, da so nacionalni parlamenti omenjeni v tem besedilo, vendar pa je po našem mnenju pomembno tudi, da zagotovimo eh, tudi spoštovanje davčnih eh, pristojnosti nacionalnih parlamentov. Države članice morajo prispevati svoje k Evropskemu denarnemu skladu in zaradi tega morajo tudi nacionalni parlamenti imeti možnost, da dobijo informacije o tem, kaj Evropski denarni sklad na vse zadnje počne. Imeti morajo možnost za dialog z eh, tem skladom. To je bila torej druga točka, tretja točka, sprememba imena. To smo eh, povsem upravičeno izpostavili. Mislim, da lahko pri tem eh, podpremo eh, kolege iz vrst liberalcev in da bi morali ostati pri ESM oznaki, torej Evropskem mehanizmu za stabilnost. Še prav posebej gre za to, da razjasnimo tudi monetarne eh, pristojnosti, da poskrbimo za jasno ločitev, eh, ko gre za Evropsko centralno banko. In še zadnja točka. Tukaj gre za drugo eh, razpravo, ki morda ni izpostavljena v tem poročilu. Mislim, da bi se morali držati prvotnega besedila, kolikor je to le mogoče. Imamo različne predloge sprememb, ampak Evropski parlament mora imeti tudi jasno stališče. Drugim dodatnim točkom pa se moramo izogniti, potem pa davčna zmogljivost, eh, to eh, je eh, razprava o lastnem proračunu, evroobmoče in tako naprej. So to je zanimivo, ampak mislim, da gremo predaleč in predaleč da bi to uh, tudi pomenilo precejšnje podaljšanje postopka. Hvala lepa, Bern Körmel je naslednji na vrsti, ampak ga ne vidim. Torej dajem besedo njegovemu kolegu iz skupine EKR, Ralfu Beketu. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa obema soporočevalcema. Torej, Evropski mehanizem stabilnosti naj bi vključili v pravni okvir Evropske unije in ime spremenili v Evropski denarni sklad. Ta bi potem prevzel naloge Evropskega mehanizma za stabilnost, hkrati pa bi poskrbel za bolj centraliziran pristop. Mi pa se s tem ne strinjamo. Zaradi tega bomo vložili oziroma smo vložili tudi predloge za zavrnitev. Eh, te pobude, vendar pa želimo biti konstruktivni, zato smo uložili tudi številne druge predloge sprememb, ker želimo pokazati, kako menimo, da bi lahko izboljšali ESM. Eh, e Države članice plačujejo za ESM in zaradi tega moramo poskrbeti za medvladno upravljanje sklada. ESM ne more biti eh, zgolj eh, sklad za reševanje, ampak se mora osredotočiti tudi na izboljšanje stabilnosti evroobmočja. To Evropska unija danes potrebuje in ESM mora biti odgovoren za strožje in kakovostnoš izvajanje zakonodaje na tem področju. Potrebno je zagotoviti tudi boljši nadzor za strani držav članic. Osredotočati se je potrebno na stroga proračunska pravila in pa na vzdržnost. Želimo izboljšati to besedilo. Govorili smo o pomenu sklada za stabilnost, hkrati pa smo govorili tudi o e, prioritetah, e, kar e, zadeva pristojnosti nacionalnih parlamentov. Zato se vsekakor zazemamo in sodelovali bomo s oporočevalcema pri nadaljni pripravi tega poročila. Hvala lepa, sedaj pa. Mi moram dati besedo Wolfu Klincu, poročevalcu sencu skupine Alde, ampak ga ne vidim v dvorani. Torej, bom jaz o tem spregovoril, ta mehanizem predstavlja mehanizem za soočanje z eh, krizami. To je mehanizem, ki ga nima evropska enotna valuta. Pogojevanje. Pogojevanje bi se moralo bolj osredotočiti na ex post, kot pa na ex ante eh, dimenzijo. Ta sklad naj bi pomagal državi, ki se znajde v eh, težavah in ki se v tem trenutku zaveže, da bo sprožila postopek izvedbe strukturnih reform, s katerimi bi poskrbela za zagotavljanje večjo stabilnosti, hkrati pa tudi konvergenčnosti z eh, pravili na davčni in finančni ravni. Ugotovili smo, da o sredstvih iz Evropskega sklada za stabilnost eh, ne odloča Evropski parlament. Eh, tukaj ne gre za sredstva iz Evropskega proračuna, ampak iz nacionalnih proračunov. Vzpostaviti pa je potrebno zelo jasno povezavo z nacionalnimi parlamenti ravno iz tega razloga. Kar pa zadeva ime? Menimo, da bi bilo razsodno ohraniti ime Evropski mehanizem za finančno stabilnost. To je ime, ki ga finančni svet že pozna in menimo, da nima smisla, da bi spreminjali uh, ime in zatem pretrisli finančne trge in povzročili negotovost. Dobro je potrebno ločiti tudi pristojnosti evroskupine. Tukaj gre v glavnem za podpredsednike komisije in krati za finančne ministre. in te je potrebno strogo ločiti od eh, Evropskega mehanizma za finančno stabilnost. Toliko torej o našem stališču, sedaj pa Sven Gigolt v imenu skupine zelenih. <laughs> Um, just, uh, very briefly, we had already, uh... Hvala lepa, predsednik. Imeli smo že konstruktivno izmenjavo mnen z eh, poročevalci v senci. Rand bi le poudaril naše temeljne prioritete In slišal sem že, da oba soporočevalca menita, da imamo jasno skupno usmeritev. In v tem trenutku bi se moral parlament predvsem osredotočiti na demokratično in pravno infrastrukturo in pa na strukturo Evropskega sklada za finančno stabilnost. To bi bilo veliko bolj konstruktivno, kot da nadaljujemo z razpravo o solidarnosti in pa trdnosti. To sta dva vidika, ki gresta v primeru takšnega sklada z roko v roki, ampak v preteklosti se veliko krat nismo strinjali glede tega. To ne bi smelo vplivati na sposobnost eh, parlamenta, da sprejme jasno stališče ko gre za evropsko dimenzijo pri sprejemanju odločitev. ESM se financira iz, eh, predvsem iz proračunov držav članic in eh, zaradi tega ostaja pod nadzorom nacionalnih vlad. In upamo tudi nacionalnih parlamentov, ampak to ne bi smelo preprečiti, da zahtevamo zelo jasne pravice za Evropski parlament. In eh, da poskrbimo za to, da bo tudi parlament imel možnost eh, soodločanja pri tej temi. Potrebujemo močnejše pristojnosti, ko gre za izbiro upravnega direktorja. In zelo me veseli, da je ELS uložila zelo podobne predloge sprememb. Želimo si tudi, da bi parlament imel možnosti celotnega postopka razrešnice. Vzpostaviti pa bi morali tudi povezavo med evropskim proračunom in pa ESM. Na ta način bi lahko imeli tudi proračunske pristojnosti in menimo, da je to mogoče, ne da bi spremenili medvladni karakter tega sklada kot člani Evropskega parlamenta bi morali tudi imeti pravico, da kot posamezniki zastavljamo pisna vprašanja, kot velja tudi v primeru finančnih nadzornikov. In mislim, da je potrebno spremeniti strukturo tako, da ko bo šlo za podporni mehanizem eh, v primeru reševanja bank, da bomo lahko odločitve hitro sprejeli. In odobritev postavk v državah članicah bi morala potekati v skladu s postopkom ex ante. V primeru nujne situacije, torej ne bi smelo biti težav z visokim pragom, ki je predviden v statutu ESM. Torej, podporni mehanizem je lahko verodostojen le, če so sredstva že na voljo. V primeru krize. V nasprotnem primeru to ni verodostojen podporni mehanizem in tudi ne more učinkovito pomagati pri stabilizaciji in pa pri zaokrožitvi bančne unije parlament mora v okviru postopka razrešnice imeti popoln dostop eh, do podatkov o revizijah. In tukaj ne govorim zgolj o revizijskih poročilih, ampak eh, mislim, da bi morali imeti podobne revizijske pravice, kot jih imamo za druge dele evropskega proračuna. Na ta način bi lahko izpolnili tudi 310. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvideva en enotnost evropskega proračuna in ne razdrobljenost. Torej, to so točke, s katerimi se je potrebno ukvarjati in Evropski parlament bi se moral glede tega strinjati, če tudi imamo morda različne težne, kar zadeva gospodarsko politiko in te različne gospodarske težnje bodo seveda vodile tudi v razhajanja mnen v naših razpravah. Vendar pa mislim, da moramo predvsem ukrepiti pristojnosti Evropskega parlamenta na tem področju. Hvala lepa za dobro sodelovanje med eh, vsemi poročevalci v Senci in pa z obema soporočevalcema. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gigold. Skupina GUE, nikogar ne vidim. tudi za skupino EFDD, ni poročevalcev v senci, pa tudi ne za skupino ENF. Gospod manjka, sedaj imate menda tolmačenje v uh, slovaščino, uh, vaš prispevek je bil zelo jasen, ampak zelo kratek. Želite še kaj dodati sedaj morda, ko imate tolmačenje na voljo? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich názory a naozaj... Hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za izraženo mnenje. Hvala lepa tudi za podporo. Skupaj želimo rešiti probleme, ki so se pojavili. Rad bi se zahvalil za to, kar eh, sem slišal danes. Velika večina držav članic se strinja z ukrepitvijo Evropskega mehanizma za finančno stabilnost. In ta predlog bomo dobro proučili, potem pa se bomo odločili tudi o imenu, kaj ti potrebujemo primernejše ime, eh, hkrati pa tudi boljši nadzor vseh programov za zagotavljanje stabilnosti že danes. Imamo Evropski mehanizem za finančno stabilnost, ki predstavlja pomembnega akterja na finančnem trgu, zagotavlja zadosten kapital. Torej, v tem trenutku ne zahtevamo dodatnih finančnih sredstev. Seveda se moramo dogovoriti glede imena, ampak... Pristojnosti se ne bodo spremenile zaradi imena in poleg tega seveda tudi ne sme priti do prekrivanja za pristojnostmi Evropske centralne banke. Strinjam se z poročevalci v senci, ki so dejali, da je potreben nadzor Evropskega parlamenta pa tudi nacionalnih parlamentov. Razumeti je potrebno, kakšen bo položaj eh, tega sklada. In dogovoriti se moramo tudi eh, glede financiranja tega sklada, kajte trenutno je ta sklad izven evropskega proračuna in zato tudi ni nadzora Evropskega parlamenta. Potrebovali bi tudi more biti nadzor Evropskega računskega sodišča. In uh, Naša prizadevanja potekajo v tej smeri, kar pa zadeva nacionalne parlamente. Njihova vloga se nenehno krepi. Nacionalni parlamenti imajo sedaj večjo vlogo, kajti potrditi morajo vlogo tega sklada. V prihodnosti bi se lahko zgodilo, da bi nacionalni parlamenti to vlogo izgubili in zato je potrebno zasnovati drugače. Potrebujemo podporo za ta mehanizem. Nacionalni parlamenti morajo biti seznanjeni z razvojem dogodkov, tako da bodo lahko sodelovali tudi pri uporabi tega sklada oziroma pri nadzoru nad njem. Kar pa zadeva simetrične in pa asimetrične šoke. Ta sklad mora pomagati. Seveda imamo tudi asimetrične šoke. Kaj se zgodi v eh, primeru, ko se neka država sooči s težavami? Ta sklad se mora odzvati, vendar pa, ko je bil vzpostavljen ta mehanizem, je prišlo do težav v petih eh, državah članicah. V Cipru, eh, Španiji, Portugalski, Grčiji in Italiji. In to je vodilo v težave in uh, v učinek domin. Torej, ta sklad mora biti zastavljen tako, da se bo lahko soočil tako simetričnimi, kakor tudi z asimetričnimi šoki tako rekoč ex post se mora ukvarjati z posledicami, ne toliko ex ante, mislim, da se mora biti sposoben odzivati tako ex post, kakor tudi ex ante. Včasih je potrebno preprečiti katastrofo. Še prav posebej, če analize kažejo, da naj bi prišlo do krize. Torej države morajo biti sposobne pridobiti sredstva iz tega sklada. Zato, da bi preprečili to vrstne šoke. Ta mehanizem mora zagotoviti tudi stabilnost eh, za vse države članice. V primeru slabšega dostopa do finančnih trgov. oziroma do finančnih sredstev. In zaradi tega potrebujemo tudi dobro analizo. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za njihove prispevke. Na zadnji seji smo dosegli velik napredek, še prav posebej na tistih področjih, kjer smo menili, da eh, sporazuma ne bomo našli. Potrebno je torej nadaljevati na tej poti in prepričan sem, da nam bo uspelo najti soglasje. In da bomo na ta način imeli dober in ploden kompromis. Hvala lepa, gospod Manka. Sedaj pa imamo še nekaj minut za prosto razpravo. Gospa Beres. Merci, monsieur le président. Euh, dans cette affaire... Euh, Hvala, gospod predsednik. No, pri tej zadevi vemo, da je na svetu prišlo do blokade. Tega dosje ne obravnavajo na nekako hitro, tako da je zelo pomembno, da imamo mi kot parlament a, možnost, da pošljemo jasno sporočilo v obliki umestnega a, poročila. In prednost tega umestnega poročila je to, da lahko svetu nekaj ponudimo v premislek in to na nekem področju, ker mi nismo tisti prvi akterji. Na ta način bi lahko zagotovili, da bodo upoštevali tiste najpomembnejše pomisleke, ki jih ima naš parlament. In glede tega naj omenim najprej ime. Odlično je, da je raz, odprta razprava glede imena. Naša skupina je predlagala formulacijo, ki je koristna, po našem mnenju, sicer da bi imeli sklad za finančno stabilnost. Vem, da obstaja tveganje, da bi naš sklad zamešali z Evropskim socialnim skladom, ampak na ta način bi pravzaprav lahko eh, spremenili strukturo in sicer ne bi imeli več mehanizma, ampak sklad. No, mi bili tudi s statusom, ko lahko bili zadovoljni. Vprašanje pa je, kako pomiriti trge. Trge bomo najbolje eh, pomorili tako, da zaključimo z izgradno eh, monetarne unije, ne pa da eh, vlečemo neke pač začasne rešitve, ki ne omogočajo nekega bolj trajnostnega gospodarstva. Ampak poleg tega pač mislim, da je treba doseči nek kompromis, ki bo temeljil na prvotnem predlogu komisije. Glede tega, kakšne odnose bo ta sklad oziroma mehanizem imel, sporazumi, ki bo Evropski parlament sklenil s Evropskim mehanizmom za stabilnost. V zvezi s tem bi uh, eh, žela ometi en odstavek, ki je bil večinsko podprt na odboru za ustavne zadeve in uh, mislim, da tam zna nastati neko protislovje na tem parlamentu. Večina parlamenta namreč za to, da bi ta mehanizem za stabilnost vključili v pogodbe, ampak ta cilj ni dosegljiv na kratki rok, verjetno na srednji rok. Če pa bomo ustrajali na tem, da bo ta mehanizem postal samostojna inštitucija z memorandumom o sporozumevanju, potem bomo okrepili njihovo institucionalno avtonomijo in na ta način bomo eh, dlje od našega cilja, sicer da bi ta, to inštitucijo vključili v pogodbe. V tem dokumentu piše, da so sporozumi med parlamentom in nasledniko SMA poslalo sporočilo, da bi okrepili avtonomijo te nove inštitucije Stališče parlamenta pa je to, da bi, tako kot je to predlagala komisija, ta mehanizem morali vključiti v pogodbe in evropski pravni red. Potem pa še zadnja zadeva, ki jo je menil tudi soporačovalec in se gre za to, da bi to previdnostno linijo morali uporabljati kot predpogoj. To je vse, kar sem želela izpostaviti v zvezi s to zadevo. Ne bom pa se spuščala v to razpravo, ki so jo danes nekateri načeli in sicer to, te predpogoji, pogojevanje in kakšne bodo vloge države, držav članic v uh, strukturnih reformah. Vem, da je to bolj nek ideološki, ideološki diskurs, s katerim ne bomo nikoli končali, prav tako pa s temi pogovori ne bi prispevali k dokončanju bančne unije, ki jo pa potrebujemo, če želimo, da evro ima vlogo, ki bi jo moral imeti na globalni ravni, kot je to povedal včeraj predsednik ECB-a. Ja, najlepša hvala, jaz pa beres. Zanima me, če se še kdo želi oglasiti. Ne vidim nikogar, tako da bi prosil komisijo, da pove, kakšno je njihovo stališče. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. Najprej bi se želel zahvaliti obema poročevalcema in pa poročevalcem v, sencu, v senci, ki so pripravljali ta osnutek umestnega poročila glede resolucije. Nasplošno se lahko strinjamo z bistvom, z, z bistvom tega sporočila. Vemo, da se o tem pogovarjate ne samo v državah članicah, ampak tudi v tem parlamentu, ker je odlično, Želel pa bi izpostaviti uh, tri aspekte, ki jih omenjate tudi v vašem mnenju. Prvo kot prvo smo zelo zadovoljni, ker ste uh, vključili ta poziv, da mora biti e SM, bodoči e SM, vključen v pravni okvir Evropske unije. Parlament, podobno kot komisija, je tudi zato, da bi e SM deloval bolj demokratično. In kot tretje, treba zagotoviti neke dobre povezave med vlogo, ki jo SM igra, lahko to zagotovimo tudi v tej umestni fazi medvladnega sodelovanja. Okrepiti pa je treba povezave med področjem SM-em in ostalimi inštitucijami Evropske unije, ki so v pogodbah. Hvala. Merci. Eh bien, il nous reste. Bravo. Izvolite, Svenki Gold. Uh, predsednik, a je možno komisijo nekaj vprašati? Ja, seveda, pravi predsednik. Še 14 minut imamo pravzaprav, izvolite. Ja, najlepša hvala. Imam preprosto vprašanje za predstavnika komisije. Eh, na podlagi amandmajev različnih političnih skupin mislim, da ste videli, da je očitno, da želijo parlamentarci uh, Eh, močnejše pristojnosti pri imenovanjih, razrešnici in tako naprej. Zanima me, zakaj se je komisija odločila eh, ne predlagati moč, močnejše uloge v smislu kontrole za parlament. In zanima me, kako je to skladno s splošnim dogovorom, ki smo ga imeli z Junkerjevo komisijo, zlasti kar zadeva močen demokratičen nadzor, ki naj bi ga izvajala ta hiša. Réponse de la Commission, brièvement. Commission, vous voulez bien. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Ne morem se posem strinjati z vašo oceno. Če pogledate, kaj je komisija predlagala za e MF, ta predlog smo objavili decembra leta 2017 in tam smo parlamentu predlagali jasno vlogo, posvetovalno vlogo pri imenovanju upravnega direktorja. Ampak v nasprotju s tem, kar ste povedali, smo predvideli tudi pravico do postavljanja vprašanj. Imate lahko obravnave za slišanje za zaprtimi vrati s predstavniki SMO-ja. In to je pravzaprav podobna ureditev, ki jo imamo pri drugih inštitucijah, ki skrbijo za finančno stabilnost. Tako da smo poskušali okrepiti vlogo parlamenta v okviru te inštitucije, lahko pa se seveda še pogovorimo o tem, kako želite okrepiti vlogo parlamenta v, v delovanju te inštitucije, če je pač takšna želja parlamenta. Prav, najlepša hvala. Zdaj pa damo besedo še obima soporočevalcema. Kdo bo začel? Rada Silva. Gospod Prera de Silva. Silva Prera, pardon, moj. Silva Prera, pardon. Vi uh, začnete, izvolite. Ja, zelo na kratko lahko povem samo to, da ta izmenjava mnen potrjuje, da obstaja nek manevrski prostor za to, da bi lahko dosegli političen kompromis glede tega zelo popenjega dosjeja. Eh, in kot drugo, pa imam bolj vsebinski komentar in sicer želel bi pokomentirati to, kar je povedal naš kolega iz SR-ja. Ta reforma, evropski mehanizem za stabilnost, torej, uh, bi morala poskrbeti za to, da bi lahko spremljali upoštevanje fiskalnih pravil v državah članicah. In v zvezi s tem bi se želeli navezati na to, kar je ravno kar povedala Evropska komisija. Zato moramo biti previdni in ne uh, smemo spremati nekih predpisov, ki bodo vodile v prekrivanje pristojnosti različnih inštitucij. Makroekonomski nadzor je pristojnost Evropske komisije zdaj glede pogovorov o osnutku proračuna, tu posreduje komisija, potem Evroskupina, svet in tako naprej. In mislim, da ne bi bilo nekako pozitivno, če bi v tej razprave dodajali še eno inštitucijo, še en glas. Protokol med, kusijo, med komisijo in SM-jem pa že obstaja tako in tako. Uh, s katerim smo pač organizirali tudi to, kako je SMA sodeluje v teh razpravah. Preprečiti pa bi morali prekrivanje eh, pristojnosti eh, inštitucij zlasti glede teh eh, vprašanj. Tako da tu ne gre toliko za ex ante pogojevanje. Komisija je namreč čista, ki zdaj skrbi za spoštovanje fiskalnih pravil, če pa pride do krize in če potrebujemo finančno pomoč, potem pa bo v večji meri treba upoštevati ekspost pogojevanja. Merci, ja, najlepša hvala, Pedro Silva Pereira, Vladimir Manka. Tako in pa predsedaj budem stručni. Keď sa pozrieme aj na názor dvora auditorov, tak e, oni... Hvala lepa. Tudi poročila Evropskega računskega sodišča kažejo, da potrebujemo medvladno upravljanje v specifičnih primerih. Če želimo, da se ta mehanizem financira iz evropskih sredstev, potem mora seveda spoštovati načela evropskega proračuna. V nasprotnem primeru pa eh, ta pravila seveda niso upoštevana. In zato bi morali vzpostaviti ad hoc organizem, zato da bi bilo spoštovano pravo Evropske unije. Okay. Najlepša hvala, gospod Planka. Mislim, da je prav, da so postopki kar se da preprosti. Vloga parlamenta komisije je neolo skupine in pa upravljalca tega inštrumenta mora biti jasna, ne sme priti do nekakšnih prekrivanj. Mislim, da je bilo to jasno rečeno danes. Glede financiranja in to, da bi morali v to delo vključiti uh, nacionalne parlamente, pa vsem drži, saj je treba pač v ta sklad uplačevati in uplačevali bodo iz nacionalnih proračunov, ne pa iz evropskega. Glede potrebovanja računov, pa ne vem, če je prav, da bi za to skrbelo računsko sodišče ali pa neodvisni revizori. Ne vem, kdo bi bilo bolje, da preverja račune te inštitucije. No, skratka, kolegi, mislim, da je, skupni, uh, je to skupno zasedanje naših odborov privedlo do zelo zanimivih eh, raz, zaključkov. 30. Junija, jutri, 30. januarja, torej od 13. do 15. se bodo sestajali poročevalci v Senci in sicer v sobi ASP 521. 7. februarja pa bomo imeli naslednjo skupno zasedanje, ampak zaenkrat moramo še potrditi. Uh, ta datum. Tako da predlagam, da svinčnikom v svoje koledarje upišete um, naslednji uh, skupni odbor, 7. februar. Torej, ne vidim nikogar, ki bi se želel oglasiti, zasedanja je konec.